Zdaj, kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z izmenjavo mnen. So. I would like to welcome Commissioner Andrew Kaitis Pozdravljamo komisarja Andru Kajtisa, ki je danes z nami, da bi nam predstavil najnovejši predlog komisije o vrednotenju zdravstvenih tehnologij. Gre za zelo zanimiv dosje za nas. Tudi za komisijo je zelo pomemben dosje. Pravkar smo našli poročevalca oziroma smo razporedili političnim skupinah to poročilo. Šla bo socialistom in demokratom, nimamo še poročevalca, bomo pa začeli čim prej z delom. Tudi za vas je to pomembno, tako da bi čim prej sprejeli to uredbo do konca mandatnega obdobja. Zdaj bi vas prosila, da nam predstavite ta predlog, potem pa bodo kolegice in kolegi dobili priložnost za postavljanje vprašanj. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Veselje mi je, da sem lahko danes z vami in vam predstavil ta pomemben zakonodajni predlog, katerega namen je krepitev sodelovanja Evropske unije na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Dolgo je trajalo, da smo prišli tako daleč, kot smo danes. Spodbujajo nas eh, pozitivni komentarji, ki smo jih eh, doslej prijeli po 20 letih sod prostovoljnega sodelovanja na tem področju in eh, dolge obdobja razmisleka je komisija sprejela zakonodajni predlog za trajnostno sodelovanje na področju vrednotenja znanstvene oziroma eh, zdravstvene tehnologije 31. januarja 2018. Gre za predlog, ki prinaša prednosti tako za pacijente kot tudi za gospodarstvo. Ta predlog bo še naprej omogočal objektivno in na dejstvih temelječo vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Znanstvene tehnologije pomenijo celo vrsto proizvodov, vključno z zdravili zdravstveni pripomočki in vitro diagnostike, glede katere predlagamo sreotočene posamezne teme. Rad bi od začetka nekaj povdarjev, saj ugotavljam, da prihaja do zmede, kar zadeva, kaj pravzaprav HTA pomeni. Govorimo o fazi podajanju na trg kar nas zanima, je ocena, kako zdravstveni proizvodi delujejo v realnem življenju pri HTA. Ne preverjamo učinkovitost nekega zdravila ali delovanje nekega pripomočka, ampak pročujemo dodano vrednost v primerjavi z obstoječimi proizvodi ki jih uporabljamo v obravnavi. In potem te tehnologije primerjamo z drugimi tehnologijami. To bo pomagalo zdravstvenim organom držav članic, da bodo ugotovili, katera je resnično inovativna tehnologija in da se bodo pravilno izbirali v korist svojih pacijentov. Včasih lahko vidimo inovacije samo na papirju ne uporabljajo se pa v resničnem življenju. HTA nam bo pomagalo pri tem, da resnično izberemo pravilno opremo. S tem dobimo bolj kakovostno oceno in izboljšamo tudi dostop pacijentov do inovativnih eh, zdravstvenih eh, tehnologij. Krati pa bomo prispevali k trajnosti zdravstvenih sistemov. Kot eh, je uh, že povedala, lo, delovanje v okviru mreže lahko razdelimo zadeve na klinična področja in neklinična področja. Konkretno imamo devet eh, področji od eh, kliničnih zadev, kot so zdravstveni problemi, trenutna uporaba tehnologij, varnostna vprašanja, na neklinična področja, kot je gospodarska vrednost, etični vidiki, organizacijski vidiki in podobno. Primere vrednotenja lahko vidimo no, tukaj. Nekatere smo lahko izvedli na osnovi eh, te mreže, ki smo ga spostavili za skupno delovanje To zajema učinkovito obravnavanje eh, raka in drugih eh, področjih. HTM na regionalni in drugih ravneh izvaja 50 organov v šestih državah članicah, uporabljajo različne metodologije, različne postopke in različna orodja. Za eh, zdravila države članice izvaja klinično oceno po, dal, po uh, Eh, odobritvi za dajanje na trg na evropski ravni. Vsako leto se omejuje, se omejuje dajanje na trg. Znamka CE eh, se podeljuje na evropski ravni in sistematično se preverjajo medicinski pripomočki. Trenutno imamo fragmentiran pristop v Evropski uniji, kar pomeni velike izzive za države članice, za pacijente, industrijo in tudi zdravstveno osebje. Izvedli smo posvetovanje z akterji, zato da bi izbrali eh, mnenja glede sodelovanja pri HTA na, po letu 2020. Dobili smo 249 odgovorov, 50 smo jih dobili od industrije, 25 od individualnih eh, tudi, posameznikov. 79 eh, oziroma 87 eh, odstotkov vseh odgovor se je nanašalo na uporabo HTA, ki se jim je zdela uspešna ali deloma uspešna. Od začetka sprejema tega predloga so uporabniki pozdravili to novo pobudo na področju zdravstva. Poročili smo različne modele za sodelovanje v prihodnosti v okviru procesa boljše zakonodaje. Zbrali smo srezne podatke, ki so bili potrebni za pripravo zakonodajnega predloga. Kljub trenutnega modela, ki je uspešen, ima uh, ta uh, postopek tudi veliko pomenkljivosti, različni procesi, različne tehnologije, pomanjkanje vzdržnosti in trajnosti trenutnega modela sodelovanja. Uh, Te pomankljivosti bomo morali rešiti. Naš tretji sklep je bil, da trenutni sistem sodelovanja ne ponuja dovolj orodja, da bi se uspešno spopadli s tem problemom. Komisija se odziva na prejšnje pozive za aktivnost na ravni Evropskega parlamenta, še posebej se sklicujem na vašo resolucijo za o dostopu do zdravil z lanskega marca, ki poziva k krepitvi sodelovanja pri HTA. Vi ste predlagali, da harmoniziramo metodologije za vrednotenje zdravstvene opreme in da naj, rela, da naj ocene relativne učinkovitosti uh, se upravlja enotno na evropski eh, ravni. To je zelo skladno s tem, kar razmišlja komisija. Zato bi se še posebej zahvalil Evropskemu parlamentu in še posebej vašemu odboru. Vaša podpora je bila zelo pomembna v zadnjih letih. Eh, vaš prispevek zelo cenimo. Dovolite, da vam podam eh, kratki pregled našega predloga, o čemer bomo še kasneje razpravljali. V skladu z eh, vašimi predloge se osredotočamo na klinične vidike HTA, kjer lahko evropsko sodelovanje prinese največjo dodano vrednost, eh, omogoča uporabo najbolj sodobnih tehnologij HT. A države članice pod svojimi pristojnimi organi delovale skupaj na štirih eh, odločilnih področjih. Na področju skupne klinične ocene, zdravil in določenih zdravstvenih pripomočkov. Drugič, na področju skupne znanstvenih posvetovanj, tako da bodo razvijalci zdravstvene opreme videli, eh, kakšne so potrebe in to bo spodbujalo eh, prihodne skupne znanstvene posvetovanja. Potem bomo pregledali tudi nastajajoče zdravstvene tehnologije, temu pravimo pregled perspektiv, pri čemer bomo preverjali pripravljenost organov eh, na nove nastajajoče eh, tehnologije in potem imamo še prostovoljno sodelovanje zunaj obveznega okvira, ki ga predpisuje naš predlog v povezavi z tehnološkimi tehnologijami rešitvami, ki se ne nanašajo na zdravila in zdravstvene pripomočke. Glavna lasnost tega predloga je vzpostavitev zakonodajnega okvira in organizacijskega okvira za države članice, da lahko izvajajo skupne klinične ocene novih eh, tehnologij, ki bodo napredne v primerjavi z obstoječimi. Eh, skupne tehnične ocene bodo opravljene na na ravni eh, podeljevanja dovoljen, tudi pri novih aktivnih substancah eh, in kaj potrebujemo za terapevtsko indikacijo. Pri pripomočkih bomo omejili eh, uporabo na določene proizvode visokega tveganja, kjer bomo imeli strokovnjake na določene področje Evropske unije za novo opremo. Pristovni organi za HTA v državah šajncah bodo potem eh, izbrali samo en eh, del teh eh, proizvodov za skupne klinične ocene. Ta selekcija bo potekala na osnovi določenih kriterijev, pomembnih za javno zdravje in eh, krepitev zdravstvenih sistemov po Evropi. Ključni elementi predloga so zagotoviti, da bomo spodbudili sodelovanje med državami članicami, da zagotovimo kakovostno in pravočasno eh, prihajanje do rezultatov. Države članice morajo uporabiti te rezultate v svojih eh, procesih vrednotenja zdravstvenih tehnologij, pri čemer moramo upoštevati tudi gospodarske in druge neklinične vidike, ki so bolj specifični in eh, lahko eh, pripeljejo do sprejemanja nacionalnih eh, odločitev. HTA organi bodo upravili svoje ocene, ocenili eh, skupno upravljeno delo in se sestajali v koordinacijski skupini. Vsaka država članica bo zastopana v tej koordinacijski skupini in imele bodo vsaka en glas. Gospod predsedujoče, gospe in gospodje, upam, da se strinjate z menoj, da ta predlog predstavlja zelo navtežen in pragmatičen pristop, ki prav tako upošteva specifične karakteristike različnih tehnologij kar se odraža tudi v faznem pristopu našega predloga, ki bo omogočil, da se države članice prilagodijo novemu sistemu, lahko bodo postopoma se vključevali v sistem po prehodnem obdobju. Predlog bo podpiral države članice pri prizadevanjih, da združujejo svoje resurse in znanje. To bo povečal učinkovitost in koherentnost eh, nabave posod po Evropi, hkrati pa bo izboljšalo transparentnost, vključno z upoštevanje različnih eh, akterjev, kot so tudi pacijenti in kliniki. S tem bomo izboljšali tudi spodbujanje izboljšali inovacije, eh, vlaganje v inovacije, izboljšali bomo dostopnost inovativnih tehnologij evropskim pacijentov. Pacijenti so v srčiki tega predloga, katerega namen je bolj učinkoviten, transparentno eh, vrednotenje zdravstvene tehnologije v Evropi. Ta, to novo sodelovanje ima veli potencial omogočanja boljšega dostopa do zdravstvenih tehnologij, ki bodo pacijentom omogočili resnično najboljšo obravnavo v danih okoliščinah. V zadnjih dveh letih sem imel Eh, več eh, bilateralnih srečanj z 27 člani eh, vašega parlamenta in jim poskušal predstaviti namene tega predloga in tudi prisluhnil začetnim vtisom z vaše strani na osnovi naših izmenjav. Smo odgovorili že na nekaj vprašanj. Mnogi ste me vprašali naslednje, na kar bi odgovoril. Vse skupaj mora biti obvezno za to, da bi se izognili temu, da bi države članice podvajali svoje ocene na nacionalni ravni in s tem zmanjšale pomen skupnega dela. Drugič, naj izrazim eh, zaskrbljenost glede zdravstvenih pripomočkov. Predlog eh, nima namena, da uvaja neke nove zahteve glede razvoja tehnologije, zdravstvene tehnologije, če to ni že opredeljeno v nacionalni zakonodaji. Prav tako ne želi vzpostavljati dodatnega eh, birokratskega bremena ali dodatne obremenitve. Preden bo sprejeta nova uredba glede zdravstvenih pripomočko in končno predlog bo upošteval bolj decentraliziran dostop eh, do eh, trga za medicinske pripomočke. Eh, tretjič, skupni stroški bodo znašali nekje 13 milijonov evrov evropskega financiranja, ko bo sistem začel polno delovati. Kar zadeva odnose držav članic, sem se srečal z različnimi ministri, da bi jim predstavil predlog. Bolgarsko predsedstvo je prav tako pripravilo prvi sestanek delovne skupine na tem področju, kjer smo predstavili predlog, ki je bil dobro sprijet. Nažalost, predsedstvo namerava organizirati samo še dva sestanka na to temo. Upam, da lahko organiziramo še več sestankov do poletja. Gospe in gospodje, prosim vas, da se aktivno vključite v to delo, tako da bo ta pobuda postala uspešna v korist pacijentov posod po Evropi, parlament, prosim, da čim preimenujeta poročevalca in soporočevalca in se lotita uspešnih razprav. Računamo na podporo Evropskega parlamenta. Naš cilj je, da dokončamo to zakonodajo do konca 2018 in še pred eh, evropskimi volitvami. No, no, Hvala lepa. Začeli bomo za vprašanje. Vsak koordinator eh, bo imel dve minuti. Gospod Lize je prvi. Hvala lepa. Veseli me, da je predlog končno prišel in ga tudi načeloma podpiram. Zelo dolgo smo čakali na ta predlog. E, nujno se izogniti podvojevanju dela in eh, nekega dne bodo države članice ugotovile, da je to tudi zanje bolj učinkovito, tudi za gospodarstvo je bolje, če ni podvajanja. Imam eh, dve vprašanje. Prvič, eh, kako bi razmejili področje med skupno skupnim vrednotenjem zdravstva in terapije, kaj bomo delali skupaj in kaj bo ostalo državam članicam. Mislim, da je to treba natančno opredeliti. In eh, drugo vprašanje, zdi se mi zelo pomembno, ne samo, da govorimo o vprašanju, kaj se bo na koncu klinično ocenjevalo eh, po eh, dovoljenju za dajanje na trg, ampak kakšne pristojnosti imajo organizacije organi. 12. in 13. imamo predlagane skupne, skupna znanstvena posvetovanja. To bi lahko prispevalo k dodani vrednosti na koncu in gospodarstvo eh, bi potem moralo vedeno, vedeti, v kaj bo vlagalo svoj denar. Zdaj, na to, kar se ne nanaša na ta predlog, ki temu ne zadošča, namreč eh, nekaj, kar smo vedno znova zahtevali v tem eh, odboru, je, da bi dali spodbude na področju raziskav antibiotikov. Tukaj postajam nekoliko nestrpen. Eh, vsi od predsednika komisije naprej govorijo, da se nekaj dogaja, ampak nič konkretnega nam ne poveste. Prosim komisarja, da nam pove, kako dalje smo tukaj in ali lahko še v tem letu pričakujemo zakonodajni predlog Evropske komisije vsak dan ljudje umirajo, zato ker nismo dovolj aktivni na tem področju, tako da je to vprašanje nujno treba rešiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dali. Hvala lepa, predsedujoča, in hvala lepa komisarju Andrukajtisu za to, da nas je obiskal in nam je predstavil ta predlog. Za nas je to izjemno pomembna tema vrednotenje zdravstvene tehnologije je zelo pomembna tako za medicinske pripomočke, zdravila. Socialisti in demokrati pa že nekaj časa pozivamo k harmoniziranemu vrednotenju zdravstvene tehnologije v Evropi, kar je bilo zapisano tudi v našem poročilu glede eh, dostopa do vrednotenja. Želimo si obravnavanje te teme kajti po našem mnenju bodo skupne ocene zmanjšale razlike po Evropi in pripeljale do eh, tega, da bo zdravljenje bolj stroškovno in činkovito. Ne pa, da imamo države članice, ki same izvajajo svoje ocene istih tehnologij. Imam pa tudi nekaj vprašanj. Še vedno mi ni pa ponoma jasno, kdo bo izvedel delo na evropski ravni. Pravite, v tem smo se že pogovarjali. Zanima me, zakaj se niste posvetovali za EMO. In zakaj ste se odločili drugače? Potem pa gre še za časovno komponento. Eh, komisijski predlog je prišel zelo pozno v zakonodajnem obdobju. Zanima me, kako bo komisija zagotovila, da bo opravila svojo eh, vlogo medijatorja, da bi zagotovila izvajanje celotnega procesa. Kako vidite svojo vlogo? in kako nameravate z njo zagotoviti, da se bo ta zakonodaja prijavila v realnost. In končna točka, seveda, moramo vključiti tudi države članice. Zato me zanima, kako pripričani ste, da se države članice strinjajo s tem, kar je predlagala komisija na osnovi stikov, ki ste jih imeli. Hvala lepa, gospod Pijeka za IKR. Hvala lepa, predsedujoča ta pobuda je izjemno koristna za vrednotenje zdravstvene tehnologije. Ta uredba na osnovi direktive iz leta 2011 je zelo pomembna in strinjamo se z načeljnimi cilji, ki jih zastopa, pa vendar imamo še nekaj pomislekov glede vrednotenja eh, zdravstve nih tehnologij, sploh ko gre za preprečevanje podvojevanja dela, do katerega še vedno prihaja na mnogih mestih. Je. Gre za to, da se ista tehnologija različno oceni, kar vodi tudi v dodatne stroške. Ker je prav tako pomembno, je, katere znanstvene tehnične možnosti imamo na voljo. Metode testiranja so zelo različne in možnosti financiranja so zelo različne postopek, ki ga predlaga komisija z um, znanstveno, skupnim znanstvenim posvetovanjem na ravni Evropske unije, je zelo pomembno, vendar pa so pri tem še določene težave, katere konkretne tehnologije se bodo ocenjevane na evropski ravni. To je vprašanje. Nekatere stvari se še vedno izvajajo na nacionalni ravni. Vprašanje je, ali bo šlo eh, samo za zdravila, ampak tudi za kirurške metode in podobno. Pri zdravilih. Eh, se moramo zavedati, da imamo opravka z veliko, velikim številom proizvajalcem, tudi kar zadeva eh, zdravstvene pripomočke. Tukaj je mirjada malih in večjih proizvajalcev. In kar nam še manjka, so etični kriterije. Nima vsaka država članica enakih eh, pogojev. Zato moje vprašanje, kako. se bodo izbirale še posebej inovativne tehnologije. Sem seveda za vključitev EME, e, ki igra pomembno vlogo pri izdajanju dovoljenj za dajanje na trg, ne pa nujno, kar zadeva oceno učinkovitosti. Hvala lepa, gospa Majsner je naslednja. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar. V imenu Alde bi se zahvalili za to pobudo. Vsi smo čakali, nestrpno čakali na to in uh, načeloma vsi pozdravljamo ta predlog, seveda ima ta predlog smisel. Seveda bo enostavno, če bomo takšno preverjanje počeli na evropski ravni in samo enkrat, ne pa na vsaki državi članici. Za Alde sem sodelovala pri pripravi eh, zakonodaje za eh, zdravstvene pripomočke. Kar zadeva zdravila, pa nimamo enotne zakonodaje na evropski ravni. Kako ste Eh, to upoštevali. Drugo vprašanje, sodelovanje pri kliničnih študijah pri oceni metode držav članic zahtevajo neko široko javno razpravo z udeležbo Evropskega parlamenta in eh, držav članic. Ampak eh, tega centralnega vprašanja glede ocene kliničnih standardov niste vključili v eh, uredbo, ampak eh, ste to predvideli v delegiranih aktih. Zakaj je moje vprašanje? In tretje vprašanje, kako bo komisija upoštevala različne zahteve glede kliničnih podatkov z centralnim pripisovanjem metodologije? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Konečna. Je naslednja. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Nej... Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Najprej bi se zahvalila za predlog komisije. Zdi se nam korak v pravi smeri. Vsi ste, kot da ste upoštevali naše spodbude in naše predloge iz resolucije, ki smo jo sprejeli prejšnje leto na področju zdravstva se ne zgodi pogosto, da bi komisija upoštevala naše mnenje. Zato se vam zahvaljujem. Hkrati pa sem nekoliko razočarana, da nimamo obvezne ocene finančnih stroškov zdravstvenih pripomočkov. Se pa zavedam, da še nismo tako daleč in da se še vedno pod velikim pritiskom, še posebej strani starih držav članic, ki eh, te ocene stroškov niso želele vključiti. Ljudje iz manjših držav članic, eh, kot je moja, pogrešajo ravno to. Eh, Češka ima velike težave pri pogajanju za cene medicinske opreme, zaradi tega, ker nimamo tako močne pogajalske pozicije. Zaradi tega imamo težave pri oceni, potem pa še težave paralelnih izvozov. Drage, eh, bogatejše države imajo določene koristi od našega sistema. Zato upam, da vašega predloga države članice ne bodo razvodenile. Cilj, ki ste ga navedli, je za nas eh, vse zelo pomemben. Kaj ste mislim? Zakonodaja mora biti pripravljena do konca tega mandata. To je izjemnega pomena in upam, da bo tudi bolgarsko predsedstvo eh, to upoštevalo. Mi smo pripravljeni in eh, bomo upravili to delo in veseli nas, da nas eh, podpirate pri tem. Upamo, da bodo države članice tudi sodelovane, tako da bomo do konca mandatnega obdobja lahko imeli pripravljeno uredbo, države članice pa bodo imele dovolj časa opraviti svoje delo. Hvala lepa madame la présidente merci monsieur euh, hvala gospa eh, predsednica in hvala gospod komisar da ste predstavili eh, delo na tem področju eh, to področje je res zelo pomembno prihaja do tehnoloških in tehničnih sprememb in to nam vsem zastavlja veliko vprašanj najprej me zanima metodologija. Mm, govorili ste o štirih področjih, o evaluaciji zdravil, potem eh, medicinske opreme, eh, potem tudi o medicinskih tehnikah in načinih zdravljenja. Eh, govorite tudi o skupnem znanstvenem posvetovanju. Morali bi imeti tudi boljše usklajevanje in pa priznavanje diplom mislim, eh, da eh, bo se treba pripraviti na prihodnost, kajti to, kar ocenjujemo danes, še zdaleč ni isto kot tisto, kar bomo ocenjevali v naslednjih letih. In eh, vse skupaj je treba gledati globalno. Zelo so pomembni tudi odnosi med pacijenti in zdravniki, ki se bodo tudi v naslednjih desetih letih zelo spremenili. Mm, pri tem se postavljajo tudi etična vprašanja. 100 milijard evrov se omenja eh, za ta trg in eh, niso nujno vedno pacijenti tisti, ki imajo koristi od tega denarja, ampak gre ta denar pogosto tudi velikim podjetjem in velikim laboratorijem. Hmm vse več eh, je robotike na tem področju, torej zato se tudi namenja veliko denarja. Treba je zagotoviti tudi ustrezno porazdelitev in dostop do zdravljenja za vse evropejce. Eh, in res se mi zdi pomembno, da so eh, diplome in certifikati za vse zaposlene v zdravstvu enakopravno priznane. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj in komentarjev in prosim komisarja, da se odzove, potem pa bomo naredili še en krok. No, bom začel s eh, vprašanji Petra Lizeja. Ko govorimo, kako razmejiti klinično in neklinično področje. Mislim, da naš predlog jasno kaže, da je to, da sledimo načelo subsidijarnosti. Ko govorimo o vprašanju ceni in pogajanj v tem smislu, je to vprašanje držav članic. Naš predlog je zelo sorazmeren, tako da, se ne, tako da ne posega v pristojnosti držav članic. Naš predlog temelji na urediši notranjega trga. In če na zadevo pogledamo z vidika skupnega notranjega trga, Sledimo členu 114 eh, pogodbe o delovanju eh, o ustanovitvi Evropske unije. Tukaj je popolnoma jasno, kaj mora narediti države članice. Mi predlagamo samo prostovoljno sodelovanje, torej če se nekatere države članice odločijo, da bodo celotno vrednotelje opravile tako na kliničnem in nekliničnem uh, področju izvedle eh, skupno, lahko to storijo še posebej na področju zelo redkih bolezni, kjer nimamo tako velikega števila pacijentov po državah. In potem eh, bi bila to možno za ekonomično upravljanje takšnega vrednotanja. To se pravi, načelo je obvezno sodelovanje na področju klinične ocene, neklinično področje pa je v pristojnosti držav članic. Imamo pa tudi varovalke ugrajene, tega, ker imajo države svoje specifične pogoje in eh, izvajajo svoje klinične ocene, vendar pa jih morajo srezno upravičiti in o njih poročati in pri tem upoštevati ustrezne kriterije in opraviti dodatne klinične ocene, če ugotovijo potrebo potem. Če govorimo o tem, kako uh, encourage our developers to uh, kako spodbuditi razvijalce tehnologije, kako osmerjati svoje vlaganja v razvoj prihodnih tehnologij. Se naš eh, predlog eh, osredotoča najprej na nastajoče zdravstvene tehnologije, torej pregleduje, možne perspektive, pri čemer se posvetuje z razvijalci in poskuša usmerjati, usmerjati razvijalce pri načrtovanju investicij v razvoj eh, novih tehnologij. In še vprašanje glede antibiotikov in novih eh, mehanizmov na tem področju. Na to vprašanje ne morem odgovoriti, kajti komisija še ni zaključila s pripravo poročila o pregledu vseh eh, mehanizmov spodbude, ki jih imamo na voljo. Bomo pa to storili do konca tega leta in potem bomo imeli neko celovito sliko in bomo lahko razpravljali o novih pobudah. Opravil bom pogovore z EMO glede razvoja novih modelov spodbud ter vključitvijo znanstvenikov in razvijalcev. Trenutno se pogovarjamo o možnostih, eh, organizirali bomo okroglo mizo v jeseni, tako da bi bolje razumeli, eh, kakšni različni modeli spodbud so na voljo, pri čemer bomo razmišljali o možnosti, da razvijemo sisteme informacije, Mm, spodbujanja posameznih eh, modelov. Vendar pa moramo počakati na naše poročilo, ki nam bo pokazalo, mm, kam in kako. Kar zadeva vprašanja gospe Dali. Zakaj uh, agencije za zdravila nismo vključili v to delo? imeli smo direktivo, da ne smemo vzpostavljati novih eh, pristojnih eh, teles in EMA bo vključena v vrednotene zdravstvene tehnologije. Delo bo opravljal stalni sekretarjat, ki bo spostavljen znotraj Evropske komisije, <clears throat> vendar pa bomo za to, da bo lahko države članice sodelovale, eh, morali omogočiti državam članicam, kakšne postopke uporabiti. Države članice se bodo odločali, katere postopke bomo preverjali, katere proizvode in potem bomo spostavili zelo zgodnje sodelovanje na področju izvajanja skupnih eh, kliničnih ocen in skupnega znanstvenega posvetovanja. EMA, <clears throat> Evropska agencija za zdravila, bo pomagala tem eh, koordinacijskim skupinam že od eh, zelo zgodnje faze. postopka za dajanje na trg, sodelovanje med EMO eh, e in organi HTA bo temeljilo na enakih načeljih, kot je vzpostavljeno danes med organi za vrednotenje zdravstvene tehnologije in agencijo za zdravila. Radi bi spodbudili države članice, da se posvetijo temu predlogu in ga poskušajo dokončati še pred evropskimi volitvami. Lahko vam zagotovimo, da si bomo prizadevali po najboljših močeh, da spodbujamo to razpravo, da jo omogočamo. Sestal sem se z mnogimi državami članicami pred. Eh, pripravo tega predloga in te razprave se bodo zdaj nadaljevale. Tako da bodo države članice razumeli, zakaj si želimo čim prej dobiti to zakonodajo. Okvir časovni okvir je šest let, tri leta bomo potrebovali za dokončanje postopka komitologije, potem pa še tri leta za to, da bomo državam članicam omogočili, da se prilagodijo, da prilagodijo svoje sisteme novemu načinu sodelovanja. Seveda si bomo prizadevali in komisija se bo posvetovala z Evropskim parlamentom vam posredovala vse potrebne informacije, posvetovala se bo z državami članicami in poskušala eh, pozitivno vplivati na razprave med svetom in komisijo, eh, med svetom in parlamentom. Kot rečeno, bomo v stiki z državami članicami in se bomo na tehnični ravni z njimi posvetovali o vseh odprtih vprašanjih. Uh, Prej smo imeli vprašanja glede tega, eh, kako izbirati nove tehnologije. Kot sem že rekel, gre za proces, ki ga usmerja države članice. Po eni strani bomo predlagali vzpostavitev skupine ki bo spremljala vse, kar se dogaja. To se pravi, bo pregledovala, kakšne so možnosti, kakšne so perspektive. Koordinacijska skupina se bo ukvarjala s tem, katere tehnologije bi lahko v prihodnosti uporabili čez 5, 3 ali pa 10 let. Seveda se bodo države članice odločale, katere tehnologije bodo izbirale in jih vključile v svoje delovne načrte. in koordinacijski skupini omogočila začetek izvajanja skupnih kliničnih ocen. Izbor je torej v rokah držav članic, seveda v sodelovanju z EMO. To sodelovanje je potrebno, kajti proces eh, izdaje dovoljenja za zadanje na trg je del tega postopka. In sodelovanje med koordinacijsko skupino in EMO je jasno in to smo tudi predlagali gospa Majsner je spraševala po širši javni razpravi in možnostih za zagotavljanje demokratične transparentnosti. Da, vidimo možnosti, da v procesu vrednotenja vključujemo pacijente, tudi univerze. Saj potrebujemo širšo razpravo o clinical uh, eh, eh, standards and about possibilities to, to o kliničnih standardih, zato da lahko skupaj ocenimo, kateri klinični podatki so na voljo. Ko govorimo o možnosti uvedbe kriterijev, moramo upoštevati vprašanja varstva osebnih podatkov pacijentov. in države članice spodbujati k posredovanju informacij na področju kliničnih podatkov. Vidimo možnosti za takšno razpravo, seveda. Ob upoštevanju zahtev glede varstva osebnih podatkov. Gotovo tukaj potrebujemo javne eh, razprave in eh, prepričan sem, da lahko organizacije pacijentov, univerze in akademski svet eh, prispevajo veliko na tem področju. Gospa Konečna je spraševala po možnosti celovitega vrednotenja zdravstvenih eh, tehnologij. Strinjam se z vami, da na področju redkih boleznih, eh, kjer imamo zelo majhno število pacijentov po Evropi, Nima smisla, da upravljamo ekonomsko oceno v Cipru in Litvi, ker imamo sto ali pa tristo pacijentov, ki trpijo za določeno boleznjo, če vemo, da jih je 18 tisoč eh, na evropski ravni. Zato bi potrebovali pan evropsko eh, vrednotenje, tako uh, ekonomsko kot tudi drugačno. In bi se lahko pogajali za industrijo, ampak uh, Tukaj gre za prostovoljno sodelovanje. Predlagamo prostovoljno sodelovanje med državami članicami, ki se lahko same odločijo, kaj bodo počele skupaj. Iz takšnega ali drugačnega razloga se lahko odločijo za skupno oceno gospodarskih učinkov. Gospa Mela je spraševala glede razmeri med velikimi korporacijami, multinacionalnimi korporacijami na, na drugi strani in na zdravstvenimi delavci na drugi strani in potem še eh, s pacijenti. Tukaj lahko rečem, da naš predlog zagotavlja transparentnost, eh, lahko zagotavlja dostop pacijentov do eh, zdravstvene obravnave. ne glede na to oprema, katerega podjetja se predlaga. Po našem mnenju, naš predlog lahko okrepi varstvo pacijentovih eh, pravic in zajema eh, jamstva za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenih sistemov, hkrati pa ima jasna pravila, za zagotavljanje transparentnosti tudi pri oblikovanju cen. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa prosim kolegice in kolege za drugi krok na razprave. Vsak ima eno minuto. Gospa Orosek ima prva. Hvala, gospa predsednica, gospod uh, komisar. Uh, Eh, z izboljšanjem teh ocen eh, si predstavljamo, da bi izboljšali tudi dostop pacijentov do zdravstvenih inovacij, zato eh, sem temu zelo naklonjena. V določenih državah se za delno financiranje inovacij uporabljajo tudi prihodki iz industrije in obstajajo tudi agencije na nacionalni ravni, ki jih tukaj skrbi izguba dohodka, kaj jim odgovarjate. Eh, potem me zanima, eh, eh, kdo bo tukaj odgovoren, zakaj ne EMA, zakaj ste zaupali odgovorno z državam članicam pod vodstvom komisije. Ali imamo kakšen skupni načrt oziroma bo do tega še prišlo? Zdi se tudi, da meja med eh, kliničnim delom in pa ekonomskim delom ni povsem eh, jasna, ko gre za oceno zdravstvenih tehnologij, kako lahko rešimo ta problem. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospa Kaveson Ruiz. Eh, vesela sem te pobude, mislim, da je to. Eh, ena od pobud, ki zagotavljajo dodano vrednost eh, za celoten zdravstveni sistem, pa tudi za posamezne evropske državljane. Eh, rekli ste, da je treba zaradi trajnosti zdravstvenih sistemov izboljšati tudi raziskave. Imam pa tukaj eno skrb. To se mi zdi dobra osnova za začetek dela, ampak niso pa še opredeljene vse podrobnosti in mislim, da bomo morali pri tem še veliko delati. Potem eh, imamo kriterije za oceno v kliničnem delu. Tukaj bo potrebno še eno zakonodajno obdobje. Govorimo o regulativnem okviru. Eh, mislim, da je tukaj zelo pomembno definirati eh, kriterije, po katerih bo izboljšano raziskovanje. In treba je zagotoviti tudi boljši dostop do zdravljenja za vse pacijente. Eh, treba bo pritisniti na države eh, članice, da bodo na tem področju naredile več. Hvala. Gospa Gardini je naslednja. Hvala lepa, se upravičujem. Eh, imela sem druge upravke, razpravo sem spremljala iz urada. Torej, tudi sama bi rada povedala, da sem vesela, da smo dobili to pobudo. zanima me sledeče. Kako bo komisar prepričal države članice, da bodo uporabljale te podatke, kajti mi si želimo, da bi bila zadeva učinkovita in to pomeni obvezna? Glede na to, da um, v nekaterih državah članicah na tem niso tako navdušeni, torej nekatere države članice želijo zadevo nekoliko zavreti. Eh, torej, če bi upoštevali vse vidike klinične in tako naprej, ali ne bi imi, imeti, morali imeti pred očmi ja, tudi nekatere druge kategorije zdravil, naprimer um, zdravila sirote. Hvala lepa in še gospa Kadenbach. Gospa Kadenbach. Zadnja govornica. Eh, hvala lepa. Tudi jaz ali mi pozdravljamo predlog komisije. Bi pa spremenila nekaj že v samem naslovu, da namesto HTA nademo CHTA. Gre namreč izključno za klinično vrednotenje in eh, danes smo že govorili o tem, da lahko prava ocena tehnologij poteka samo, če upoštevamo tudi socialne, gospodarske in etične vidike. To bi bilo eh, treba narediti. In še nekaj, kar je bilo že večkrat omenjeno, obstaja kakšen na ureditev glede tega, kako se prihaja do večin v koordinacijskih skupinah. A imamo tu načelo soglasnosti ali neke zapletene izračune glede na velikost in število prebivalcev v državah članicah. Tam, kjer imamo uh, obvezne naloge, so te smiselne samo, če imamo na drugi strani tudi sankcije v primeru, da se te naloge ne opravijo. Ali je v tem primeru predviden kak mehanizem sankcioniranja? Hvala lepa. No, okrog je tukaj, gospod komisar, izvolite. E, začel bi z vprašanjem gospe Kadenbak glede same definicije. HTA um, vrednotenje zdravstvene tehnologije vključuje tako klinično in neklinično plat. Države članice se morajo odločiti, ali bodo upravili celotno vrednotenje, celovito vrednotenje zdravstvene tehnologije. Pričemer ponujamo možnost prostovoljnega sodelovanja. Mm, sam vem, da bi bilo zelo dobro, da na določenih eh, oskih področjih, kot so redke bolezni, vključimo popolno vrednotenje vseh eh, vidikov. Kot sem že omenil, če imamo samo 17 tisoč zdravnikov po vsej eh, Evropi, nima smisla, da delamo ekonomsko evalvacijo na ravni vsake posamezne države članice. Ampak treba je države članice spodbuditi k temu, da bodo to razumele. socialni, ekonomski, organizacijski, etični vidiki so nekaj, kjer se države članice močno razlikujejo med seboj, ampak eh, pri določenih zadevah eh, imajo določen interes, da presežejo eh, te svoje nacionalne kompetence in opravijo celovito vrednotenje na evropski ravni. Bi pa predlagal tak bolj pragmatičen pristop, ker so razlike resnično velike. Eh, v koalicijski skupini imamo eh, soglasnost eh, v določenih primerih, sicer pa običajno večino, drugače bi imeli manjšine, ki bi lahko blokirale odločitve. Enostavna večina je dovolj, lahko pa se odločitev spreme tudi soglasno. Gospa uh, eh, Kapizon Ruiz je spraševala po podatki. Potrebujemo več podrobnosti, tukaj potrebujemo več informacij, vendar pa lahko to naredimo v delegiranih aktih. Ker bomo reševali celo vrsto zelo občutljivih vprašanj. Včasih je namreč izjemno, izjemno težko razlikovati med klinično in neklinično platjo, veliko je tudi prikriven. Ampak to lahko naredimo preko implementiranih in delegiranih aktov na tehnični ravni. Strinjam se z vami, če boste predlagali nekaj, kar bo okrepilo jasnost. Komisija je, bo vesela. Komisija je odprta za razprave z svetom in parlamentom v smislu izboljšanja jasnosti. Gospa Gardini pa je spraševala potem, kako prepričati države članice. Odkrito rečeno, imam samo eno orodje na voljo in to je potrpljenje. S potrpežljivostjo bomo nekaj dosegli. Gre pravzaprav za dostop eh, do terapije. Gre za pravice pacijentov, ki imajo pravico do najboljših eh, tehnologij in to zdaj. Zakaj sploh to počnemo? Zaradi tega, ker je v središču naše pozornosti pacijent. In storiti moramo nekaj več, da bi pacijentom omogočili dostop do inovativne terapije. Včasih je proces od eh, dovoljenja do terapije 5-7 eh, let. Kakšen dostop je to? O teh vprašanjih se moramo pogovarjati. Vprašati se moramo, zakaj to počnemo to počnemo za pacijente. In to je osnovna zadeva. Zavedam se, da imajo države članice argumente, ki se nanašajo njihove nacionalne sisteme. Ampak to je v interesu njihovih zdravstvenih sistemov. Sploh velike države članice imajo možnost spregovoriti v imenu vseh 28 eh, držav v korist pacijenta, ne glede na to, kje pacijent je v veliki ali mali državi. Vsekakor bomo poskušali spodbuditi svet. da aktivno opravi svojo nalogo. Razumem tudi Bolgarijo. Bolgarija bi morala mm, organizirati več eh, sestankov na tem področju se bo drugače predala to nalogo Avstrija. Avstrija pa je zelo navdušena na tem, da bi tukaj več storila. Dokaj optimističen sem, da bom lahko držaj šance spodbudil, da pride do rezultatov. Gospa Grostet je postavila tudi nekaj vprašanj. No, pogledali smo si možnost uvedbe pri stojbi in eh, ko gre za poročevalce iz nacionalnih organov. Tukaj lahko imamo poseb, možnost posebnega plačila za poročevalca, zaradi tega, ker bodo organi za HTA plačani iz evropskega proračuna. Vprašali pa ste me, zakaj nismo izbrali EME e kot pristojnega organa. Dejstvo je, da države na to gledajo eh, različno. Trenutno nimamo kvalificirane večine za to, da je to. da bi naredili kaj več. Naš predlog eh, je zelo osko usmerjen, ne gre za vzpostavitev nove agencije. Naloge tudi ne predajamo agenciji, ki je že vzpostavljena. Seveda pa je vse odvisno od eh, nadaljnih predlogov. Na vsak način moramo priti do dogovora. In z veseljem bom uh, prisluhnil, če boste imeli kaj novega za predlagati. Najlepša hvala, gospod komisar. Smo torej na začetku našega dela na tem področju. Storili bomo vse, kar bo v naši eh, moči, da izboljšamo vaš predlog. Hvala lepa še enkrat, se vidimo naslednjič. Now we can move to the voting session. Sedaj pa glasovanje. Upam, da ste pripravili svoje glasovalne kartončke. Ready? Okay, so first vote is on the objection on... Najprej nasprotovanje V skladu s členom 105, ključni elementi pogod, pohrambe podatkov, ja, to bo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. Sedaj pa naslednja stvar na sprtovanju v skladu s členom 106 poslovnika, gensko spremenjena koruza MON 8742, MON 89.34 in NK 6.3. Enotno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja.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 Oh, Konec glasovanja. Uh, Alde en glas preveč. No, sedaj je v redu. Sprejeto. Sedaj pa a, uh, globalna prepove testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih. Kompromis ena. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 19, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 20, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 21, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 22 za, proti vzdržani preverimo. Preverjamo 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 25. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnen. 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnen. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti vzdržani sprejet. 41 za, proti vzdržani zavrnjen. 45 za, proti vzdržani sprejet. 46 za, proti vzdržani zavrnjen. 47 za, proti vzdržani zavrnjen. 48 za, proti vzdržani sprejet. 51 za, proti vzdržani zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnen. 55 eh, za, proti, vzdržani, zavrnen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnen vzdržani. To bomo preverili. Preverimo 56, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 57 za, proti vzdržani, sprejet. 60 za, proti vzdržani, zavrnen. 59 za, proti vzdržani, sprejet. 61 za, proti vzdržani, zavrnen. 62 za, proti, vzdržani, zavrnen. Ena, kdo za, proti, vzdržani, zavrnen. Dva, za, proti, vzdržani, zavrnen. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnen. Štiri, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, kdo za, proti, vzdržani, zavrnen. Devet, za, proti, vzdržani, zavrnen sprejet. Deset. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Dvanajst, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Trinajst, za, proti, zdržani, zavrnen. Štirinajst, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Šestnajst, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 16, 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj je končno glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Dobro. Naslednja in zadnja točka glasujemo o predlogu uredbe parlamenta in sveta. In sicer gre za uvedbo ukrepov za nadzor atipične kokošje kuge. Uh, tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Ena za, proti, vzdržani, sprejet. Dva, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. In sedaj je končno glasovanje. Glasujemo. In konec glasovanja. Sprejeto. Ni nam treba glasovati o mandatu. Dobro. Okay. So torej, to je to. Hvala lepa za vaše sodelovanje. E, vidimo se popovdne in dober tek.